Na samem začetku pa imam pomembno obvestilo, zelo pomembno obvestilo za vse vas. In sicer eh, vas tudi prosim, da mi prisluhnete. Koležanki in koledzi, drage kolegice in kolegi. Danes v poslopjih Evropskega parlamenta uvajamo Wi-Fi. Zahvaljujoč temu boste lahko uporabljali internet vse povsod, po vseh zgradbah Evropskega parlamenta, Eh, vaše eh, pametne telefone, no, eh, tesnike in tako dalje. Signal ni na voljo le v plenarni dvorani ali pa v dvoranah, kjer zasedajo odbori in drugih dvoranah, temveč tudi vse povsod, po hodnikih, v vseh prostorih, kjerkoli se nahajate v Evropskem parlamentu, v Strasburu, lahko uporabljate ta sistem to pomeni velikansko spremembo v eh, vodenju zadev v Evropskem parlamentu. Ob tej priložnosti bi želel čestitati eh, skupini oziroma ekipi ITEK-a in gospodu Rainerju Vilandu, ki je tukaj eh, poleg mene ki je pravzaprav eh, zelo natančno in skrbno vodil ta projekt. Razpoložljivost eh, Wi-Fi-ja med številnimi drugimi inovacijami, ki smo jih sprejeli letos eh, in direktorat ITEC in naš kolega, podpredsednik, so tako nam dali na razpoložljivost razpolago elektronski sistem glasovanja, potem eh, tudi celotni eh, sistem, mobilni sistem tudi, ki ga lahko uporabljamo in pa IPEX spletno stran. Kot lahko ugotoviti, je prišlo, ugotovite, je prišlo do številnih izboljšav letos, zato še enkrat čestitke vsem zaposlenim, celotnemu osebju, ki se je s tem ukvarjalo, tudi generalnemu di, eh, direktoratu in kolegu Vilandu. Iskrene čestitke. E, proste, panjstva,